Na točka na dnevnem redu je poročilo kolegice Hannibal o spolnem izkoriščanju in prostituciji ter njenem vplivu na enakost spolov. Poročevalka dobi besedo za 4 minute. Najlepša hvala predsedojoči, hvala kolegom in kolegicam ter vsem poročevalcem v senci in nevladnim organizacijam in skupinam, s katerimi sem sodelovala, Evropski ženski lobby, številna omrežja žensk, ki so eh, preživele prostitucijo in pa koordinatorju za trgovino z ljudmi in prostitucijo. Moje poročilo temelji na dveh direktivah. Na direktivi o žrtvah nasilja, ki je bila sprejeta 2012 in o, na direktivi o trgovini z ljudmi iz leta 2011. Jasno je, da trgovina z ljudmi daje zagon prostituciji in obratno. Uh, In to je eden od glavnih razlogov, zakaj prostitucija je čezmejni problem in zakaj nas mora to v parlamentu resno skrbeti. Seveda so tu tudi zdravstvene posledice, ki so ravno tako pomembne. Tako da me zelo veseli, da imam to priložnost, da vam predstavim svoje, sporoči, svoje poročilo. Gre za kontroverzno in težavno temo, kajti zakonodaja na področju prostitucije v nasprotju s splošno strategijo na področju čezmenega kriminala, torej sami zakoni so v pristojnosti držav članic. In se tudi med seboj precej razlikujejo. V nekaterih državah, kot je naprimer Združeno kraljestvo, uh, prostitucija kot taka ni nezakonita, je pa nezakonito vse, kar je z njo povezano, torej napeljevanje, zvodništvo, vodenje bordela, vse to so kazniva dejanja. V nekaterih državah je prostitucija povsem zakonita, to velja za Nemčijo in nizozemsko. Tako da imamo opravka z zelo različnimi pogledi in ravno zaradi tega je bilo oblikovanje tega poročila ne težavno, ampak je bilo pač potrebno upoštevati vse različne tradicije, ki obstajajo po Evropski uniji. Ampak nekaj je bilo jasno in sicer zelo malo žensk dela v prostituciji povsem prostovoljno, povsem po lastni izbiri. Ko sem eh, se pripravljala na pripravo poročila, sem se pogovarjala s številnimi osebami, ki so tako ali drugače delale na področju prostitucije in spoznala nisem nobene ženske, ki bi se za to odločila povsem prostovoljno. Številne ženske so bile žrtve trgovine z ljudmi in uradni podatki kažejo, da 62 odstotkov e, žensk, ki pridejo kot žrtve trgovine v Evropo, pridejo za namen spolnega izkoriščanja. Pogosto gre za mlada dekleta, pravzaprav za deklice in že samo to je dovolj grozljivo. Poleg žrtev trgovine z ljudmi so tu še ženske, ki imajo težave z odvisnostjo od e, drug in drugih snovi. Predvsej in njihovo število ni povsem znano, kajti statistik je malo. Vsekakor pa ima veliko žensk za sabo zelo težke zgodbe, v mladih letih so doživele spolno zlorabo. E, zdaj v časih gospodarske krize pa veliko žensk posega po prostituciji zaradi revščine. Nič od tega ni svobodna izbira in prostitucija ni poklic kot kakršen koli drug. Eh, prostitucija je povsem v nasprotju z enakostjo spolom in zato v svojem poročilu predlagam, da bi zelo resno obravnavali nordijski model, kot ga imenujemo, ki ga uporablja Švedska. Namreč tam je samo kupec spolnih storitev tisti, ki je kriminaliziran. Izkazalo se je, da je tak pristop na švedskem od leta 1999, ko je bil uveden, na, eh, zmanjšal prostitucijo na pol prišlo je torej do eh, zelo dobrih učinkov in mislim, da je ključni element pri boju proti prostituciji zmanjšanje povpraševanja. In edini model, ki to dosega, je model, ki ga trenutno uporabljajo na švedskem. Zato pozivam vse, da podprete to zelo pomembno poročilo. Hvala. Najlepša hvala, kolegici Honeyball sledi postopek Catch the Eye. Tudi tokrat je več prošen za besedo kot pa e, e, govorcev. Upošteval bom, kdo je že govoril in pa tudi e, pripadnost poslanskim skupinam. Začela bo kolegica Zaborska. Zdaj, e, ko je pekni pan predsedaj, Najlepša hvala, predsedujoči. Naj najprej izrazim svojo podporo kolegici Hannibal in besedilu eh, poročila, kot je bilo sprejeto v odboru. Prostitucija je seveda zelo povezana s trgovino z ljudmi. Nekdo kupi nekoga drugega zato, da bi eh, potešil njegovo slovo. Ne glede na to, ali gre za zakonito ali prisilno prostitucijo, so načela enaka. Ljudi se obravnava kot blago in to mora biti prepovedano. Upam, da se glede tega strinjamo. Zavedam se, da se z mojim pogledom ne strinjajo tisti kolegi, katerih države so legalizirale prostitucijo, celo Evropsko sodišče je se je izreklo glede prostitucije, ki naj bi bila poklic kot katerikoli drug. Ne podpiram alternativne resolucije in upam, da bomo podprli oziroma sprejeli poročilo Hannibal in kot poročevalka v senci uh, sem se zelo potrudila, da je besedilo tako, da ga lahko podpre tudi naša poslanska skupina. Najlepša hvala. Kolegica Estrela je naslednja. Obrigada, senhor presidente. A prostituição. Najlepša hvala, predsedujoči. Prostitucija prizadeva 40 do 45 milijonov ljudi po svetu, v veliki meri gre za ženske. To je posledica in vzrok za neenakost spolov. Eh, tesno je povezana z socialno izključenostjo, revščino in to je eden od glavnih razlogov za prostitucijo. Zvodništvo je tesno povezano z organiziranim kriminalom in prostitucija spodbuja izkoriščanje žensk in otrok. Velike razlike se pojavljajo med pristopi, ki jih zauzemajo države članice. Nekatere obravnavajo prostitucijo kot kršitev ženskih pravic, kot obliko spolnega suženstva, ki spodbuja neenakost spolov. V drugih državah pa ženske lahko s svojim telesom počnejo, kar želijo. Nordijski model se zdi, da najbolje zagotavlja in varuje dostojanstvo žensk, ampak ključno je, da ohranimo sistem ustrezne pravne in kazenske zaščite, kajti prostitucija ne more veljati zgolj za poklic. Hvala. Naslednja je kolegica Lunaček. Najlepša hvala, predsedajoči. Gospa komisarka, gospe in gospodje. Gospa Hannibal v svojem poročilu po mnenju večine v naši skupini predstavlja zelo enostransko stališče in ne upošteva različnih pristopov, ki jih imamo v Evropski uniji. Sama kot feministka imam tudi težave s patriarhalno družbo, v kateri moški pre, prepogosto obravnavajo ženske kot eh, predmete za potešitev eh, poželenja, slab potreb in ne kot eh, enakopravne osebe. Ampak nordijski model ne zagotavlja vsega, kar potrebujemo. Razlikovati moramo med trgovino, izkoriščanjem, prostitucijo in. Eh, ženskami, ki se odločajo za to pot na podlagi lastne odločitve. Pogosto je vzrok za to gospodarska oziroma ekonomska stiska, ampak vendarle je njihova vloga drugačna, kot če bi bile prisiljene v prostitucijo. Zato smo predlagali alternativno resolucijo, ki se osredotoča na odgovornost držav članic in predlaga tudi izhodne strategije za tiste, ki želijo opustiti prostitucijo. Prosim, da podprete to alternativno resolucijo. Hvala, kolegica Lunaček. Kolegica Sudar je naslednja. Obrigada. 96% das pessoas que se... Najlepša hvala. 82 odstotkov eh, prostitutk po svetu je žensk in seveda to vodi k neenakosti med spoloma in predstavlja brutalno kršitev dostojanstva. Eh, gre za obliko nasilja proti ženskam in odraža socialne in družbene neenakosti, ki so posledica kapitalizma. Kapitalizem meni, da bi je mogoče vse kupiti in prodati, vključno z osebnostjo. Ženske obravnava kot blago in daje prednost dobičkom zvodnikov. Ti so v državah, kjer je prostitucija legalizirana, uspešni poslovneži. Bistveno je, da zagotavljamo kakovost naše družbe. Kaj naj mislimo o ženski, ki prodaja svoje dostojanstvo in telo za zadovoljstvo moških? To poročilo zagovarja abolicionizem, ampak ženske moramo zaščititi in kriminalizirati moramo tiste, ki izkoriščajo ženske in to so kupci storitev.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 potrebujemo zakonodajo, ki bo delovala odvračilno. Ravno tako pa ne smemo pozabiti, da stroga zakonodaja v nekaterih državah že obstaja, pojavljajo pa se težave z izvajanjem. Ne smemo pozabiti, da torej, nekatere določbe v zakonodaji že obstajajo, da jih je potrebno samo uporabiti. Na polskem prostitucije prostitucija pogosto poteka ob avtocestah, tam ženske oskrbujejo svojimi storitvami voznike tovornjakov. Prihaja do zlorab v grozljivih okoliščinah in boriti se moramo proti temu pojavu. Hvala, kolegica Morva je naslednja. Köszönöm szépen, miközben az Európai Unió tonaszám ontja. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Medtem ko je Evropska unija pripravlja na tone dokumentov o boju proti zlorabam žensk in izkoriščanju žensk, smo priča tudi temu, kako policija brezbrižno gleda, kaj se dogaja ženskami. Policija je naprimer v Budimpešti preprečila to, da bi za policiste organizirali usposabljanje na to temo. Avstrijska policija je povzročila precejšen preplah, zato ker deklice odhajajo iz Mačarske v Avstrijo, potem pa so te deklice kar izginile. Avstrijska policija ni želela sprožiti preiskave, čeprav obstaja sum, da je prišlo do uporabe nasilja nad ženskami, da so z njimi celo trgovali. Zanima me, če ste seznanjeni s temi, kaj boste storili, komisija. Nunja, kolegi Pol. Hvala, kolega Boris, je naslednji. Najlepša hvala. prostitucija in eh, zagotavljanje dobička iz prostitucije je čezmejni problem. In z bolj dosledno zakonodajo bi lahko bolj učinkovito izvajali že obstoječa pravila. Potrebujemo pa tudi izhodne strategije za ženske, ki želijo opustiti prostitucijo. Ta je pogosto res povezana z eh, ekonomsko situacijo. Eh, Zato je vredno podpreti to poročilo, kajti na ta način bomo zagotovili sodelovanje med državami članicami v boju proti eh, čezmenjemu organiziranemu kriminalu. Hvala. Najlepša hvala. Kolegica Hed za zaključek te, tega postopka Catch the Eye. Najlepša hvala predsedujoči. Leta 2011 je bila v Evropi sprejeta nova zakonodaja na področju trgovine z ljudmi. In deloma je bilo kriminalizirano tudi prodajanje spolnih uslug. Leta 2016 bodo države članice parlamentu morale poročati o tem, kako se Eh, borijo proti povpraševanju po prostituciji in zelo pomembno je, da to poročilo podrobno preučimo. Konec koncev tu ne gre za zakonodajo, gre zgolj za poročilo, ki narekuje državam, da morajo obravnavati problem popraševanja po prostituciji. Najlepša hvala. S tem je postopek CHDI zaključen. Besedo pa dobi še komisarka Đorđeva. Najlepša hvala, predsedujoči. Za začetek naj se zahvalim gospe Hannibal za njeno poročilo na lastno pobudo. Priča smo grozljivim posledicam trgovanja z ljudmi, izkoriščanja, prihaja do prevar mladih deklet in žensk, ki so prisiljene prodajati svoja telesa, pretepa se jih, včasih jih to prisilijo celo lastne družine ali jih prodajo. In za nas je trgovanje z ljudmi eh, v kakršnikoli obliki nespremljivo, gre za grobo kršitev človekovih pravic in gre za izredno resno obliko kriminala. Pogosto slišimo, da je trgovanje z ljudmi eh, dejavnost, ki poteka v podzemlju, ampak vendarle eh, jo lahko spremljamo pred, in jo imamo pred očmi. Pogosto smo priča tem pojavom in tisti, ki jih pa redke vidimo, pa so kriminalci, ki iz ozadja vlečajo niti. Uh, zelo dobro razumemo tudi povezavo med spolom in trgovino z ljudmi. Podatki Eurostata kažejo, da 96 odstotkov žrtev trgovanja z ljudmi predstavljajo ženske in dekleta in za to statistiko se skrivajo tragedije vsake od teh žensk in deklet. In to je tesno povezano tudi z razpravo, ki smo jo imeli pod prejšnjo točko dnevnega reda, ko smo govorili o poročilu gospe Parvanove. Zavedamo se, da ženske in otroci se znajdejo na trgu prostitucije proti svoje volje, da obstaja povezava med uh, Eh, prostitucijo, izkoriščanjem in organiziranim kriminalom. Te povezave pa so neizpodbitne in postajajo vse bolj očitne. Europol pravi tudi, da večina žrtev spolnega izkoriščanja se proda v države, kjer je prostitucija zakonita ali regulirana. In kot sem izpostavila že v prejšnji razpravi, je Evropska unija sprejela zelo ambiciozno direktivo o trgovini z ljudmi in tudi strategijo, ki to direktivo dopolnjuje. In v obeh je v spredju razsežnost spola in potreba po zmanjševanju povpraševanja po trgovini z ljudmi po vsej Evropski uniji. In tu naj dodam še naslednje. Preventiva je ključen element v tej direktivi. Zavedamo se, da je potrebno zmanjšati popraševanje po spolnem izkoriščanju. Uh, če neka, se neka desetletna deklica znajde na eh, trgu zaradi prostitucije ali da je žrtev pornografije, eh, mora najprej obstajati povpraševanje, obstajati mora kupec in zato se moramo osredotočiti predvsem na zmanjšanje oziroma odpravo tega povpraševanja. Hvala. Najlepša hvala, komisarka. S tem je razprava zaključena, glasovanje bo potekalo jutri ob 11.30. Sedaj pa sledi še zadnja točka dnevnega reda. Gre za poročilo Sajer o prenosu zakonodajnih pooblastil in izvajanje izvedbenih pooblastil komisije. Najprej dobi besedo pročevalec za štiri minute.